Predsednik je prijel stališče prvega branja glede uredbe o bančnih postopkih. Svet je podal ta predlog. Jutri, 16. aprila, se začne rok za podajanje predlogov spremem. Hvala. Kolegice in kolegi, prosim, če lahko začnemo z naslednjo razpravo.